bodo predsedniku poslane izjave o ustanovitvi teh političnih skupin. Naj vam sporočim, da bo izvolitev poslancev v skladu z 183. členom preveril odbor za volitve. Naj vas spomnim, da morajo poslanci, ki so bili izvoljeni v Evropski parlament, pred pričetkom izvajanja svojega mandata v skladu z tretjim členom drugim odstavkom poslovnika podati pisno izjavo o nezdružljivosti eh, funkcije in sicer morajo potrditi, da ne opravljajo nobenega mandata, ki ne bi bil v skladu z izvajanjem mandata evropskega, poslanca v Evropskem parlamentu v skladu z sedmim členom o eh, zakona o uvedbi eh, splošnih neposrednih volitev. Ko bodo poslanci podali to izjavo, lahko v skladu z tretjim členom, drugim odstavkom poslovnika sodelujejo pri sejah parlamenta in njegovih organov in sicer za polnopravnimi pravicami, dokler njihov mandat ne bo preverjen. Zato pozivam 11 poslancev, ki še niso podali te izjave o nezdružljivosti funkcije, da to storijo kar se da hitro. Danes zjutraj oziroma